sporočil. Najprej odeležba na sedmem kohezijskem forumu na osnovi povabila GD oziroma odbora Regi in pa Bač naj bi imenovali dva poslanca oziroma poslanki za udeležbo na tem forumu. Jan Olbricht in pa Daniel Vjoti se bosta udeležila kot poročevalca glede zadnjih mnen na področju kohezijske politike tega odbora. To je konferenca na visoki ravni za naslovom Funding the EU's Future, torej financiranje prihodnosti Evropske unije. Ta konferenca bo potekala 6. junija v stavbi Berlemon. Sam sem bil povabljen na to konferenco kot predsednik tega odbora in sam bom sodeloval pri razpravi optimizacija odziva Evropske unije, prave prioritete in temeljni instrumenti. Če bi mi želeli sporočiti kakšne zamisli, bi jih lahko tudi vključil v razpravo 6. junija. Prav tako lahko potrdim, da smo odposlali odgovor komisarju Ettingerju glede sodelovanja komisije pri razpravi o upravljanju z trust fundi in pa instrumenti za Turčijo. Gre torej za finančne, strateške instrumente in ta dopis bodo podpisali predsedniki Afeta, Deve in pa Bađa. Na to pa še imenovanje poročevalca za letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske centralne banke, gospa Gardija Zabela na to pa še sporazum med Evropsko unijo in Irsko o dodatnih pravilih glede zunanje pod podpore in vizumov. Tukaj nismo dobili poročevalca za enkrat. Prav tako smo predlagali datume za seje tega odbora v letu 2018. Finančne instrumente na bi obravnali 19. junija. Finančni instrumenti 30. maja konec dneva. Sekretarjato lahko sporočite svoje pripombe, prav tako potrdite v deležbo strokovnjakov predlagate pa lahko še dodatne strokovnjake, ki se lahko udeležijo te razprave. Omenil sem sporazume med Evropsko unijo in Irsko, na to pa še sporazume med Evropsko unijo in Islandijo. Najlepša hvala. Zdaj pa se lahko lotimo. Hello glasovanja sur le budget deux mille dix sept euh, najprej proračun za leto dva tisoč sedemnajst gospod Gajer izvolite kakšne prošnje za prerazporeditev Très bien. Euh, Ne, nikakršnih prošenj ni bilo. Najlepša hvala. Gospod Tarant. Oziroma, gospod Salim, ki ste nadomeščali gospoda Taranda. Najlepša hvala. V imenu gospoda Taranda dve prošnje za prerasporeditev. Prva prošnja strani ekonomsko-socialnega odbora. Prosijo prerasporeditev sredstev 417 evrov za financiranje pridobitve novega programa za upravljanje z prevajalskimi storitvami in povezanimi storitvami in pričakujejo, da naj bi na ta način izboljšali tako interno prevajalsko službo kot tudi podizvajalske prevajalske storitve in poročevalstvo temu ne nasprotuje. Na to pa še ena prerasporeditev. Gospod Manka. Boste predstavili še drugo prošnjo za prerasporeditev. Ja, strani Evropskega računskega sodišča prosijo spremembo glede osebja. Ena ST7 in ena ST4 bi želeli prestaviti v 2.85 za primer stalne zaposlitve. Tudi tukaj ni nobenega ugovora. Gospod manjka. Oba primera prerazporeditve, če temu nihče ne ugovarja, lahko torej sprejmemo. Ne, nihče temu ne nasprotuje, potrjeno. Monika Holmajer, nobenih prošen za prerasporeditev in končali bomo z glasovanjem. Zdaj bo imel besedo Jens Gajer. Gre za predlog spremembe poročuna številka 2 k splošnemu proračunu za leto 2017, gre za vključitev presežka iz proračunskega leta 2016. Izvolite. Najlepša hvala, predsednik. Spoštovani kolegi in kolegice, presežek iz leta 2016 je dokaj velik in znaša 6,4 milijarde evrov. In ta presežek se stoji iz naslednjih elementov. Imamo premajhno izvajanje, ki znaša 4,9 milijard evrov, to so sredstva, ki niso bila porabljena. Potem imamo tu še kazni in uh, zamudne obresti, ki so bile uplačane v proračun, ki znašajo več kot 3 milijarde evrov. Poleg tega imamo še poprave glede lastnih sredstev, ki znaša nekoliko več kot 1,5 milijarde evrov. Tu se vračamo na težavo zaradi znižanja vrednosti funta v, v primerjavi z evrom. In to je sočasno z odločitvijo o brexitu, o tem smo že večkrat govorili v odboru. In zaradi tega je Evropska komisija na drugem eh, delu prihranila nekoliko sredstev. Sredstva, ki se v evrih eh, nakazujejo v Združeno kraljestvo, institucijam, ki trenutno dojemo ta v Združenem kraljestvu, tu gre eh, za Evropsko bančno agencijo in za Evropsko agencijo za zdravila. Tam smo prihranili sredstva, ker potrebujemo zaradi nižjega razmerja manj sredstev. Tako da, če upoštevamo to znižano je vrednosti funta, ugotovimo, da je neto razlika približno 1,3 milijarde evrov. To so sredstva ki so izostala zaradi znižanja vrednosti funta. Pri 6,4 milijarde gre za sredstva, ki so veliko uh, večja kot običajni presežek, ki znaša tam okrog 1,5 milijarde evrov. In to je povezano delno tudi z nezadostnim izvrševanjem v razdelku 1B, Gre za strukturna sredstva, ki kot običajno niso bila ustrezno počrpana. Spominjam se, da smo prestrukturirali ta sredstva enkrat na zasedanju odbora in to nezadostno izvrševanje je pogojeno z neustreznimi napovedmi držav članic. Svet bo moral v prihodnje res podvomiti v te številke na podlagi pridobljenih izkušenj. Glede funta sem že povedal, kako je. Imamo preostaneke na cele 3 milijarde evra in eh, tu ugotavljam, da se mi ne zdi pravično, če bi ta sredstva sedaj zaradi spremembe denarnih tokov predrugačili, tako da bom v predlogu spremembe tudi to izpostavil, tako da bi države, tako da bi komisijo pozval, da ta sredstva upošteva pri končnem obračunu z družnim kraljestvom. Pri lastnih sredstvih, pri prispevkih na osnovi BND bi lahko naprimer, predvideli ustrezna znižanja. Ta, te 1,3 milijarde pa bi sedaj pravzaprav morale nadoknaditi same države članice. V svojem osnutku poročila imam še nekaj eh, priporočil, ki pa so kolegom in kolegicam vredno že dobro znana. Menim, da prispevek, da prerozporeditev ne bi smeli uporabiti kot uh, sredstva, ki se jih vrne nazaj v nacionalne proračune, ampak to bi moralo ostati na ravni Evropske unije. Dame in gospodje, 6,4 milijarde evrov je znesek, o katerem se običajno kregamo z državami članicami. Če bi tokrat države članice dejale, da tole lahko pustimo v evropskem proračunu, bi bilo vse v redu. Ta argument se mi zdi zelo pomemben in ga bom navedel. Če pa se bodo ta, stekle, ta sredstva stekla nazaj v nacionalne proračune, potem pa bom dejal, da bi morali predvideti nekaj več nacionalnih sredstev za Evropski sklad za trajnostni razvoj, med drugim kajti ta nacionalna sredstva bi lahko pomagala tudi pri poravnavi neporavnanih obveznosti. In potem je tu še ena zahteva, ki je sedaj morda nekoliko odveč. Vsi čakamo na predlog spremembe proračuna številka 3, ki so nam ga obljubili v proračunskem postopku, ki bo predvidel uh, sredstva za evropsko pobudo za mlade. Zaenkrat pa o tem še nisem prejel nikakršnih informacij. Neformalno pa sem izvedel od komisije, da naj bi bil ta predlog spremembe proračuna predložen še danes. In uh, tu pozivam tudi, poleg tega tudi svet, da mora spoštovati poslovnik. Novembra smo do 4 zjutraj razpravljali o tem, ali lahko sprememo osnutek proračuna za leto 2017 v povezavi z izvajanjem večletnega finančnega načrta. In sedaj bo Združeno kraljestvo 8. junija imelo splošne volitve in zaradi tega pravijo, da na splošnem zasedanju sveta ne bodo mogli podpreti osnutka proračuna, čeprav so na zasedanjih na nižji ravni že dosegli dogovor. Tako da ne morem reči drugače, kot da mislim, da nas Združeno kraljestvo jemlje za talca. Vlada Združenega kraljestva proračun jemlje za, tale, za talca in treba je predvideti ustrezno kazen pripravljen pa sem staviti na to, da mogoče na koncu do tega niti ne bo prišlo. Na tej točki je treba k odgovornosti pozvati svet. Tu se predvideva soglasje. Svet je treba pozvati, da mora zagotoviti, da lahko še naprej ustrezno posluje. Najlepša hvala, gospod splošni poročevalec, za vaše pripombe. To je prav gotovo zaskrbljujoče v smislu plačil. Govorili ste že o zmanjšanju zahtevkov zaradi popravka v višini 25 milijonov evrov. Sprašujem se, kako ste mi dve milijoni presežkov ali gre tukaj za države članice, ki se ne zavezujejo v ustrezni meri. Prav gotovo bomo prosili Evropsko komisijo, da to pojasni. Ali bi še kaj želel kdo dodati k temu, kar je povedal naš poročevalec? Komisija? Ne, mislim, da je gospod Gajer zelo dobro povzel vsebino predloga spremembe proračuna. Kot veste, to zahteva 18. člen finančne uredbe in ta 18. člen predpisuje poleg tega tudi to, da je treba spremembo, spremembo proračuna posvetiti predvsem in v celoti presežku prejšnjega leta. Gospod Gajer je izpostavil tri glavne vsebinske elemente v tem zelo velikem presežku podmerna uporaba na strani izdatkov, tri četrtine celote. Na to je bil ugotovljen tudi negativni učinek v višini 1,5 milijarde na strani virov. In kot je povedal gospod Gajer, je razlog za to tudi deprecijacija britanskega funta po referendumu o Brexitu konec junija lani. Kot veste, so nacionalni prispevki določeni oziroma pripeti na nacionalno valuto. Vsak mesec se uplačujejo v proračun Evropske unije, na to pa se ta sredstva prevedajo v evre. In ko menjalni tečaj v tem primeru britanskega funta upade, to pomeni tudi negativni učinek za naš proračun. 1,5 milijarde nas je to ostalo, naprimer. Na pozitivni strani. Na drugi strani je bilo tudi zelo veliko kazni, ki so bile poravnane ob koncu leta 2016, zaradi tega to ni bilo mogoče vključiti v spremembo proračuna. Glede podmernega izvajanja 4,9 milijard. Res je to, kar pravite. Komisar Ettinger mislim, da je podrobno pojasnil med, med institucionalnim sestankom o plačilih marca, kaj so bili razlogi za to in večinoma so bili povezani z preslabim izvajanjem razdelka 2, gre za kohezijo. In kot ste vi, predsednik, dodali k temu. To lahko preštejemo 7,3 milijonov zmanjšanjem obsegu sredstev v smislu namenskih sredstev za plačila. V letu 2016 je bila torej preslaba poraba večinoma vezana na preslavo porabo pod postavko 1b, torej kohezija. Prav gotovo se bo Evropska komisija na osnovi tega kaj naučila. Kot je pojasnil naš komisar Marca na tem odboru, že izvajamo ukrepe, s katerimi bomo pomagali državam članicam izvajati programe čim prej. In obenem jih spodbujamo, da imenujejo vse ustrezne pristojne organe za to, da začnejo ta sredstva porabljati. Nekaj smo se naučili tudi glede same količine dodeljenih sredstev. To bomo poštevali tudi pri poročnju za leto 2018, o tem govoril gospod Ettinger jutri. Popolnoma se zavedamo tudi tega, da bomo morali pazljivo spremljati, kako je bilo situacijo letos, torej v letu 2017. Kot veste, bodo države članice predstavile najnovejše napovedi v smislu izvajanja kohezijske politike za to leto, torej julija. In takrat bo Evropska komisija lahko v luči tega, kar se je zgodilo lani, ocenila, ali je treba tudi letos predvideti kakšne dodatne ukrepe. Samo upam lahko, da se to ne bo zgodilo in da bodo države članice dejansko lahko izvedle programe skladno s predvidenim proračunom za letošnje leto. Več o tem pa bomo izvedeli julija. Gospod Gar je prav tako zastavil vprašanje glede tega, kdaj naj bi komisar predlagal pobudo za zaposlovanje mladih. Jutri bo komisar sprejel tudi osnutek spremenjenega proračuna številka 3. 500 milijonov evrov za pobudo za zaposlovanje mladih. Glede tega smo se že sporozumeli z Ruskim prometom na svetu lani. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ja, tukaj gre torej za teh 500 milijonov, glede katerih ste se dogovorili na notranji ravni. Najlepša hvala, gospod Depre. Hvala, gospod predsednik. Sto odstopno se strinjam s poročilom gospoda Gajera. Bi pa želel še dvoje dodati. Nenavadno je, da za prispevke držav članic, ne vem kako bi to lahko spremenili, tukaj izvajamo nekakšno pretvorbo iz britanskega funta v evro. Če pride do devalvacije nacionalne valute, to pomeni nekaj slabega za nas. No, tudi obratno se seveda dogaja. O tem se seveda lahko pogovarjamo o spremembih, spremembah tečajev, ampak v vsakem primeru, ne glede na to, kakšna je vrednost valute, prenesti v evro točno takšne zneske, glede katerih smo se izpogajali. Če smo se v imenu Evropske unije izpogajali za določene sredstva, potem mora biti to cilj, ki ga bomo spoštovali. Ne vem, zakaj bi morale druge države članice plačevati zaradi upada britanskega funta. In to ravno po zaslugi referenduma o Brexitu. No, seveda, o tem se lahko pogovarjamo o vplivu Brexita na ta izpad. Ne vem, ali je to res, ampak mislim, da gre tukaj predvsem za metodologijo izračuna, tako bi se morali izogniti težavam, ki bi jih imele s tem države članice, ki za to niso bile odgovorne. Gospod G. Pri zeninskih neporabljenih posojil gre res za veliko anomalijo, vendar pa ima to tudi nekatere strukturne učinke. To sem že večkrat omenil. Večletni finančni okvir naj bi dopolnili tudi z novimi zakonodajnimi akti, ki bodo omogočili boljšo porabo posojil. In vedno seveda pride do nekakšne zamude med trenutkom, ko sprejmemo programe in tistim trenutkom, ko zagotovimo sredstva za programe, izplačamo torej v prvih letih finančnega, večletnega finančnega okvira prav gotovo ne počrpamo ustreznih sredstev. In to je strukturna težava ali pa sploh ne strukturna težava. Tako pa če. Potem, ko bomo prišli v mestno točko večletnega finančnega okvira, pa se bo bilanca spremenila. In to moramo upoštevati tudi v svojih pogajanjih s svetom. Z gospodom Gajerem sem se popolnoma strinjal. Če ne bi v okviru prihodnih pogajanj za večletni finančni okvir imeli določbo, v kateri bi pisalo, da moramo ostati v okviru znesko, ki so predvideni v večletnem finančnem okviru. Če pa se sredstvo ne porabijo v celoti, potem jih je treba na nek način prosmeriti v rezervo za plačila. Na ta način nam torej ne bo treba prosjačiti na koncu tega obdobja. Zdaj pa gremo nekakšne radodarne donatore, ker ostano posojila še niso bila na strani držav članic sporabljena. Tukaj gre za strukturno težavo, zato potrebujemo tudi strukturno rešitev. Ne moramo zahtevati od držav članic, da bi plačevali več. Zdaj lahko zabeležimo upad, potem pa bo kar naenkrat prišlo do prevelike sprostitve sredstev, ki jih ne bo mogoče počrpati. In to ni ustrezno. Gre za sistemsko napako. In eh, gospod Gar, mislim, da je v peti točki zadev osrče problematike, o kateri se moramo pogovoriti tudi pri pogajanjih o večetnem finančnem okviru. Ne bom več obsojal Združenega kraljestva, gospod Gajer je to omenil na ustrezen način in eh, sam k temu ne bom več ničesar dodajal. Gospod Olbricht, najlepša hvala. Gospod predsednik, nekaj sem želel dodati. To je bil predlog v prenovitvi, da torej ohranimo presežek. Glede tega smo se dogovorili že prvi dan, ne vem, zakaj se zdaj spet pogovarjamo o tem. ne vem, kako je v določbah Evropske komisije opazali s tem. Kaj se bo zgodilo s sredstvi v letih 2014-2016, ko gre torej za dodeljena sredstva? Vemo, da je prvo leto težavno. Če bomo izvajanje tako zmanjšali, potem bo to prav gotovo pomenilo tudi težave za kohezijsko politiko v prihodnosti. Ne vem, ali naj bi te presežke vključili v rezervo ali bi naj to naklonili plačilom. Ne vem, verjetno moramo najprej rešiti vprašanje povezano s dodeljenimi sredstvi. Dobro, hvala. Ali obstaja kakšna analiza neustrezne porabe sredstev na ravni držav članic. Tukaj je toliko težav zaradi tega, ker ne moramo zgoditi financiranja novim programom. Nekatere države članice so v proračunski stiski. In morda tudi niso mogli porabljati evropskih sredstev, zaradi tega, ker nikoli ni zagotovljeno 100-odstotno sofinancirane seveda. Evropski skladi, naprimer Evropski socialni skladi, zahtevajo tudi ustrezno upravljanje za sredstvi. Zanima me, ali bi lahko Evropska komisija nekaj pojasnila. V letih 2014-2015 določena sredstva niso bila porabljena, zdaj pa ljena smo že na koncu obdobja 2016, začetku leta 2017. Nekaj očitno ne dela. Tukaj gre za globe v problematiko. Nekatere države članice enostavno ne izvajajo programov zaradi tega, ker razlika preveč obremenjuje nacionalne proračune. Besedo bo imel ponovno poročevalec, s čimer bomo zaključili razpravo o predlogu spremembe proračuna številka 2. Gospod Olbricht, ali bi lahko najprej dobili odziv Evropske komisije? Hvala, gospod predsednik. Kar zadeva pripombe gospoda Depreja, v teoriji bi bilo res mogoče da države članice plačujejo v nacionalni valuti. Je pa res, da trenutna zakonodaja tega ne omogoča. To je morda zamisel, ki bi jo lahko upoštevali v nekem prehodnem finančnem okviru, ne moramo pa tega upoštevati že zdaj. Glede preslabega črpanja kohezijskih sredstev. To je velika težava. Vendar, glede na to, da imamo zdaj nov instrument, nekakšno globalno maržo za plačila od leta 2014, si predstavljamo, da naj bi v naslednjem večetnem finančnem okviru določen sredstvo predobili nazaj. Ustvarili smo dodatno maržo, zato da bomo lahko plačali zniske, ki niso bili doseženi v prejšnjih letih. Ne vem, ali bomo ta sredstva lahko spet dobili nazaj v proračun, to je nekaj drugega, ampak to, o čem je govoril gospod Olbrich, to je nekaj, kar smo želeli upoštevati. Mislim, da je pomembno, da zdaj vsaj imamo možnost nekakšne pragove, zato da lahko zagotovimo za plačila v letih 2019 in 2020. Na to pa še to, kar so omenili gospod Olbrecht, zaenkrat še ne vemo, kako bomo s tem. Najprej čakamo, da se zaključi obravnava obdobja 2007 do 2013. Potem, ko bodo programi zaključeni, bomo dobili dodatne informacije glede presežkov in pa prenosa sredstev. Na to pa še pripombe gospoda Artuja, ali imamo kakšno analizo po posameznih državah članicah glede podmernega črpanja sredstev. Evropska komisija na osnovi tri mesečnih poročil to predvideva, veliko imamo grafov in statistiki jasno kažejo, kako je bilo za porabo pri prejšnjih programih, pri trenutnih programih. Mogoče se je torej po posameznih državah članicah ogledati, kako je s temi zneski, v kolikšnih deležih so bili izvedeni programi, katere države članice zamujajo in katere države članice sledijo nekemu ustreznemu ritmu ali pa delajo celo bolj učinkovito kot predvideno. Torej, ta razpredeljnica bila objavljena konec marca, je tako, da potem bi to morali imeti sekretarjat, da. Gospod poročevalec. Najlepša hvala za pripombe. Mislim, da ste se večinoma strinjali z mojimi ugotovitvami in tudi z oceno razlogov. In Žerard je govoril o učinku jojoja. Zadeve bi se morale uravnovesiti, če primerjamo denarne tokove iz prejšnjega obdobja, bi pravzaprav sedaj morali videti jasen pozitivni trend in se približevati vrhu krivulje, ampak vidimo, da ni tako. Deloma je zato kriva ureditev naša skupina pa ugotavlja, da nekatere države članice, kar se tiče zahtev glede spremljanja in glede pravočasnega um, imenovanja pristojnih organov, da imajo težave. Treba je delati na tem, da se sredstva porabijo. Sredstva so konec koncev namenjena temu, da se financirajo ukrepi v državah članicah. Tako da me res zelo skrbi, kako bo prihodnje s kohezijsko politiko po letu 2020, če se bodo plačila razvijala tako kot uh, sedaj. V neto plačnicah bo prišlo do razprav glede tega, ali so kohezijska sredstva sploh smiselna, glede na to, da se ne porabijo. Mislim, da vsi vemo, da ti argumenti sicer ne držijo vode. Tudi tisti, ki sedite tule v dvorani in prihajate iz netoh, plačnic verjetno ne bi pritrdili takšni analizi, ampak vseeno pa bi morda takšne miselnosti pritrdila morda vaša vlada. Tako da Mislim, da so me kolegi podprli tudi prek predlogov sprememb, nekaj časa pa še imamo. Do 31. je namreč eh, rok za vložitev predlogov sprememb. Hvala. Bien. Merci, Dobro, najlepša hvala. Gospod poročevalec, hvala komisiji. Lepo se zahvaljujem tudi vsem kolegom in kolegicam, ki ste sodelovali pri tej razpravi. Amadma je treba vložiti pred prvo uro popovdne, v sredo. 20. junija pa naj bi o tem glasovali. Predlog spremembe proračuna številka 3 k splošnemu proračunu za leto 2017, na to še čakamo. Evropska komisija nam bo jutri predstavila vsebino. Na koncu naj omenim še izredno zasedanje 21. junija ob 12. komisar Ettinger nam bo takrat predstavil dokument za razmislek o financiranju Evropske unije v prihodnosti. Morda nam bo lahko povedal kaj več o predvidenih dodatnih pristojnostih Evropske unije, ki bo gotovo že zbrala nek nov zagon. Ali bi želel kdo po točko razno še kaj omeniti? Zdi se, da ne. Kljub tako številčni udeležbi vseh evroposlancev, ki ste tukaj z nami. S tem zaključujemo razpravo. Jutri zjutraj 15 čez 9 nadaljujemo. Takrat bomo glasovali o predlogu spremljive proračuna in pa o omnibusu. Uro 15.09. 45 naj bi glasovali, to je od 9.15 do 11. Od 9.15 do 11. No, s temi besedami lahko sklenem to sejo. Vsem se zahvaljujem, da ste se danes udeležili te seje. Zahvaljujem se tudi našim sogovornikom za odlične intervencije, za njihovo pripravljenost, za njihovo strokovno znanje. Seveda bi se želel, da bi nas lahko nekoliko bolj podičili tudi glede tega, kaj ne bi se dogajalo po Brexitu. Evropska komisija o tem nič kaj dosti ne pove.